Wir ja, haben die Öffentlichkeit wiederhergestellt. Ich möchte sedaj ponovno zasedamo v javni sej. Rezultati tajnega glasovanja so sedaj tisti, ki vam jih bom predstavila. Gospod Balko, 8 da, 16 ne in 2 vzdržana glasova. Torej naš odbor mu ni dal podpore. Gospod Kazlaus, 14 da, devet proti, osem zdržanih, torej smo to kandidaturo podprli in bomo potem Gregor 15 da, 3 nič in osem zdržanih, tudi tega kandidata bomo predlagali, gospod Vojčehovski, 9 za, 12 proti, 5 zdržanih. Naš odbor je zavrnil to kandidaturo gospod Abela, 9 da, 17 ne, nobenega vzdržanega glasu, smo zavrnili to kandidaturo. Gospod Jereb, 17 da, a se upravičujem, pravi predsednica. Torej, gospod Jereb, 17 da, 3 ne in 6 zdržanih. Gospoda Jereba smo torej podprli in ga bomo na plenarnem zasedanju podprli, kar zadeva njegovo kandidaturo. A naj kaj ponovla, ponovim? Ah, no. oh, Gregor. Gregor, 15 da, 3 ne, 8 zdržanih. Še enkrat. Vojčehovski, 9 da, 12 ne, 5 zdržanih. Abela, 9 da, 17 ne, noben zdržan in je rep 17 da, 3 ne in 6 zdržanih. Ustrezna poročila bomo pripravili, pripravili bomo tudi dopis na sve, za svet, v katerem bomo pozvali svet, da se odločno poveča število ženskih kandidatk. Ines? Pa, ah, perdona, si, si Hvala, gospod predsednica nekaj članov ni poznalo dobro tega postopka in zdaj bo gospod Šoltes podal priporočilo za plenarno zasedanje. Veliko je bilo vprašanj tudi med samim postopkom in določeni kolegi niso točno vedeli, kako stvari potekajo. Kaj bo s tistim pismom svetu? Poročilo poročevalca je nekaj, o čemer bo, kjer bo glas, rezultat glasovanja predstavljen. Kar pomeni, da smo v odboru zavrnili predlog, v, na plenarnem zasedanju pa bo potem glasovanje o vseh kandidatih. Torej še eno glasovanje bo se v plenarnem zasedanju, to bo tudi tajno. Še kakšno vprašanje v zvezi s tem postopkom? Ne. Würde ich jetzt gerne zum Potem pa gremo na naslednjo točko dnevnega reda, to je deseta. Imamo kaj, kakšne novice gospo, o gospodu De Jongu? Če ne, bomo najprej šli na naslednjo točko dnevnega reda. Ja. Ja, moment, še.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 Gospod De, De Jong. Uh, introduction. Gospod Wond. Will be. Hvala za besedo, gospa predsednica. Kolegi vedo, da odbor KONT pripravlja mnenje za odbor KULT o poročilu glede strategije za boj proti nezaposlenosti med mladimi. Uh, in sicer od 2010 do 2018. Osnutek poročila iz odbora Kult eh, še ni objavljeno, oziroma ta osnutek še ni objavljen in tudi ne bo do sredine aprila. In eh, zdaj bomo razpravljali o našem mnenju, preden dobimo osnutek poročila iz odbora Kult. Eh, zaenkrat imamo samo poročilo sveta in komisije, ko gre za obnovljen okvir za evropsko sodelovanje za mlade. E, morali smo pogledati še e, dve poročili sodišča, računskega sodišča in pa dve poročili, ki so jo pripravila e, gospa Kadenbach in jaz sam. In sicer, ko gre za schemo jamstva za mlade in pa še eno poročilo strategiji za mlade. države članice niso vse izkoristile podpore, ki jim je bila na voljo za boj proti brezposelnosti med mladimi. Mi kot Evropski parlament in ta odbor bi morali države spodbujati, naj sprejmejo ponujen denar, eh, ki jim je na voljo za to področje. Prepričan sem, da se boste vsi strinjali, da je brezposelnost med mladimi še vedno zelo eh, pereč problem povsod po Evropski uniji. Okrog 4 milijone mladih je še vedno brezposelnih po EU želimo zagotoviti, da se evropska sredstva porabljajo za boj proti eh, tej resni temi, temu resnemu problemu. Tukaj v odboru KONT pa želimo zagotoviti tudi, da bo denar, eh, ki je porabljen za te scheme, prinesel rezultate in sicer merljive rezultate. Eh, želimo zagotoviti tudi, da bo stopna napak pri teh schemah za mlade čim nižja. Zelo težko je bilo opredeliti to stopno napake za različne scheme v povezavi z brezposelnostjo mladih. Računsko sodišče v svojih poročilih namreč ne podaj zaključkov o stopni napake za različne programe. Pri prejšnjih programih pa so stopno napake za recimo vseživljensko učenje ali pa mladi v akciji ocenili eh, nad štirimi odstotki. In v svojem poročilu. Eh, sam pozivam k temu, naj komisija poskrbi, da bo eh, poskrbljeno za to stopno napake, da se bo zmanjšala, naprimer pri schemi Erasmus. V svojem poročilu omenjam tudi, da programsko obdobje od 2014 do 2020 eh, da je to programsko obdobje rabilo nekaj mesecev, da je začelo uh, dobro delovati, določeni programi še niso operativni in zato je težko tudi oceniti učinek vseh teh novih programov v obdobju po letu 2014. Konec leta 2013 je prišlo tudi do neskladja med plačili in obveznostmi. Eh, plačil je bilo premalo in zato priporočam v svojem poročilu, da komisija pa tudi svet eh, naredita vse, kar lahko, da zagotovita, da se ta situacija ne bo ponovila pri prihodnih programih. Gospa predsednica, pozdravljam tudi dejstvo, da več kot 12 milijard eh, iz Evropskega socialnega sklada in pa iz pobude za boj proti brezposelnosti za mlade je bilo torej določenih za boj proti brezposelnosti med mladimi za novo programsko obdobje. Države članice opominjam, naj ta denar uporabijo eh, tam, kjer ga lahko morajo pa uporabiti tudi nacionalna sredstva, zato da se bodo učinkovito borile eh, proti brezposelnosti med mladimi. Komisijo pozivam naj tudi eh, vzpostavi neko schemo za nadzor in spremljanje evropskih programov, eh, tako bi imeli ustrezne indikatorje, ki bi merili programe, njihov učinkovitost in pa dolgoročni vpliv. Eh, torej rezultate je treba meriti. Ta odbor veliko govori o tem, sploh v zadnjih mesecih smo se veliko pogovarjali o tem. Vsi naši eh, projekti in programi bi morali biti merljivi, eh, kar se tiče rezultatov. Imeli bomo tudi poročilo komisije o izvajanju scheme za jamstvo za mlade in pa še eno schemo za mlade in do jeseni pričakujemo, da bo računsko sodišče podalo mnenje o tej schemi oziroma o jamstvu za mlade. Mislim, da bomo takrat veliko lažje lahko jasno ocenili rezultate sredstev, ki se porabljajo za boj proti brezposobnosti med mladimi po Evropski uniji. Hvala. Ja, Hvala. Kolegica Lavajova. Lenčer. Um, Derek. Hvala. Eh, Dereku bi se zahvalila za odlično upravljeno delo. Rada bi spostavila nekaj točk, ki so povezane z eh, zaposlovanjem. Sama sem poročevalka v senci v okviru odbora Empel in mogoče bi bilo dobro določene točke v poročilu še dopolniti. Eh, Derek je že veliko povedal. Erasmus Plus je pomemben program Evropske unije. Treba ga je še Eh, dodatno izboljšati in odstraniti ovire za eh, vajence po Evropi. Potem evropska finančna pomoč eh, za boj proti brezposelosti bi morale podpreti tudi aktivne politike za trg dela v državah članicah. Naprimer, treba je oceniti potrebe po delovni sili v prihodne, potem spodbujati mobilnost in tako naprej. Pozdravljam pa, prav tako kot je to omenil Derek, tudi to, da je bilo iz Evropskega socialnega sklada in pa pobude za zaposlovanje mladih namenjenih eh, več kot 10 milijard, kar 12 milijard za novo programsko obdobje. Tukaj pa potrebujemo še oceno dolgoročnih ciljev in rezultatov, ki eh, jih lahko dosežemo s takimi programi. Pa še zadnja stvar, ki jo želim omeniti, o tem smo govorili že na prvi izmenjavi mnen. Eh, potrebujemo sinergije eh, politik za mlade z drugimi politikami, eh, politikami za zaposlovanje in drugimi politikami. In, uh, mislim, da potrebujemo dobre sinergije. Sama bom dodala nekaj predlogov sprememb. Uh, želim pa doseči predvsem to, da bi bilo poročilo bolj celovito, tako da bomo imeli neke komplementarne ideje uh, za to področje. Hvala. Kolegi Novakov, pridem. Kolegica Novakov. Danke, danke, Frau Vorsitzende. Kolega. Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej čestitke Dereku za odlično delo, ki ga upravlja pri pripravi tega mnenja. Hvala lepa tudi za odprtost in pripravljenost na dogovore o morbitnih spremembah. Sam sem poročevalec v senci skupine JLS za to vprašanje in sem tudi uložil nekaj predlogov sprememb. Skrbno sem prebral to strategijo in nekaj pripomb bi imel s tem v zvezi. Naj začnem s tem, da imamo trenutno v Evropi 19 milijonov mladih. Ne glede na to, kako grozno se to zdi, ampak to je res najbolj ranljivo sredstvo, ki ga imamo za gospodarsko rast. Dolžniška kriza, begunska kriza, kriza z brezposelnostjo, to je eden od največjih problemov, ki jih imamo. 22 milijonov mladih brezposelnih je od teh 90 milijonov. Več kot 20 milijard smo namenili temu, da bi poenostavili prehod iz izobraževanja na trg dela, Erasmus, Evropski socialni sklad in pobudo za zaposlovanje mladih. Uporabljamo ta namen, kar je vse lepo in prav. Ampak, in to je res pomemben ampak, informacije v zvezi z instrumenti bi morale priti do mladih, kajti trenutno ne prihajajo do mladih. Svetovanje je treba mladim ponuditi tam, kjer se mladi nahajajo. Ampak, nažalost, če se zdaj podate na ulico, se pogovorite z desetimi mladimi in jih vprašate, koliko jih je seznanjenih z pobudo za mlade, koliko jih je seznanjenih z Erasmusom za mlade podjetnike. No, ne bom rekel, da jih je veliko, dva od desetih, pa še to je preveč optimistična ocena. Tudi v novi evropski strategiji za mlade se poudarja, ta pobuda, vendar se podjetništvo premalo krat omenja. Trenutno imamo na voljo pristop, za katerega sem stotstotno prepričan, da ga ne razumem. Imamo x evrov na voljo, ki jih porabljamo za x število mladih brezposelnih, plačujemo jim za 9 mesecev ali 12 mesecev, zato da so zaposleni. Gre za subsidijarno zaposlenost. Ko se to obdobje izteče, imamo ponovno veliko brezposelnih, skratka zadeva ne deluje. Nekaj tega denarja bi lahko prihranili zato, da bi podprli mlade podjetnike, ki bodo ustvarili delovna mesta, ki ne bodo iskali delovnih mest, ampak jih bodo ustvarili in to je trajnostna rešitev. Potem so tu MSP-ji, ki jih bodo ustvarili ti mladi in s tem zagotovili drugi mladi in dodatna delovna mesta. Tako da izkoristimo potencial, ki ga ponuja Erasmus za mlade podjetnike. 8 milijonov letno to res ni resen znesek. Nobenih argumentov nimam, niti najmanjšega argumenta nimam, ko se pogovarjam z mladimi. Oni pravijo, da imamo do leta 2020 na voljo 7 50 milijonov evrov za sedemletno obdobje za program Erasmus za mlade podjetnike. Koliko sredstev potem porabite za primerjavo na, v Afriki za birokracijo in tako naprej? Mislim, da bi morali več sredstev dati na voljo za ta program, kajti to je ciljno usmerjen program za mlade. Želimo okrepiti proračun tega programa, ker s tem programom ustvarjamo delovna mesta poskrbimo za regionalno specializacijo, naprimer tudi s pomočjo podjetništva. Spodbujajmo inovativna podjetja, zagonska podjetja, grozde, vse tiste, ki se ukvarjajo z raziskavami in razvojem. Tako bomo zagotovili dodano vrednost in rast. To je duh, ki bi ga rad videl tudi v tej strategiji. Predvsem pa bi si želel videti rezultate. V odboru za proračun se zauzemamo za proračun, ki bo ciljno usmerjen, kakšni so cilji in kakšne rezultate želi doseči strategija za mlade čez tri leta, štiri leta, da ne bomo govorili zgolj o želja. Hvala. Ja, da, sagen, hier, ja. Naj samo povem, da smo mi odbor za nadzor proračunov in Upravni stroški vseh teh eh, programov so tisti, ki nas zanimajo. Poročevalec bo morda znal odgovoriti na to. Derek, izvoli. Naj zaključim razpravo sedaj, predsednica. Dobro. Najprej pripombe, ki jih je podala Martina. Zelo dobro pripombo je podala v zvezi s tem, kako naj se to poveže z drugimi pobudami za zaposlovanje, kako naj ustvarimo sinergije z drugimi programi. Ne vem, kako jasno se to trenutno odraža v mojem mnenju. Zagotovo bomo s pomočjo predlogov spremen pokrepili tudi formulacijo v tej smeri. Enako velja tudi za pomen, ki ga imajo države članice pri zagotavljanju aktivnih programov za zaposlovanje. To se sicer omenja v mnenju, ampak vseeno lahko sprejme določene predloge sprememb, ki bodo to formulacijo še okrepili. Katera koli pobuda za zaposlovanje na evropski ravni bo učinkovita in uspešna zgolj, če bodo države članice to pobudo vzelo za svoje in tudi same kaj k temu prispevale. Gospod Novakov je podal pripombe in mislim, da ima prav glede tega, da je pobuda za zaposlovanje mladih še vedno v krizi. Brezposelnost mladih je verjetno eden od največjih škandalov v današnjem času. Ogromno je brezposelnih mladih oseb. V nekaterih državah je brezposelnost mladih tudi 50 odstotna, v večini držav je nad 20 odstotna, kar je absolutno nesprejemljivo. Zato moramo storiti vse v svoji moči, da se lotimo tega konkretnega problema. Strinjam se tudi s tem, da bi morali bolj oglaševati pobudo za mlade. Več pobud za mlade je na voljo, to bi morali narediti bolj prepoznavno. Gospod Novakov bo uložil predlog spremembe s tem v zvezi, če sem razumel in ga bom seveda sprejel. Še glede podjetništva ste se oglasili zelo pomembne pripombe. Z veseljem bom pregledal predloge sprememb s tem v zvezi. Če se vrnem na to, kar je prej povedala Martina, namreč ustvariti bi morali sinergije. Na voljo imamo ogromno programov v Evropski uniji. Običajno se izvajajo na ravni držav članic. Zato bi morali predvsem okrepiti podjetništvo med mladimi, če bi lahko ustvarili sinergije med pobudami za boja proti brezposelnosti mladim, z drugimi pobudami, ki že obstajajo, naprimer tistimi, ki spodbujajo mlade, ne postanejo podjetniki, bomo lahko tudi najlažje izpostavili posamezne sinergije. Želimo tudi spodbuditi to, da se oblikujajo programi, v okviru katerih bi lahko izkoriščali razno razne pobude. To so ključne točke, tudi vaša pripomba predsednica glede upravnih stroškov se mi zdi merodajna. Mislim, da bi morali tu opraviti še nekaj dela. Zavedam se, tako kot tudi vi verjetno, da smo znakovno omejeni pri tem mnenju, ampak upam, da nam bo vseeno uspelo vključiti tudi upravne stroške kot dodatno točko v to mnenje. Hvala. Ja, Hvala. Torej, Vsi smo pozvani k delu, to je slaba novica. Dobra novica pa je to, da lahko stvari eh, spremenimo. Kdaj je rok za vložitev predlogov sprememb? 22. marca. Vsi, ki želijo še kaj pri tem mnenju spremeniti, lahko do takrat vložijo svoje predloge sprememb. Zdaj pa deseta točka. Register strokovnih skupin komisije. Denis De Jong je naš poročevalec. Denis, izvoli. Much, uh, Inga, and... Hvala lepa, Inga. Kar dolgo časa je že minilo od tega, ko smo v samem odboru obravnavali to študijo. Študija je bila pripravljena na temo strokovnih skupin oziroma skupin strokovnjakov, Najprej so se o tem pogovarjali koordinatorji. Dobro je, da se sedaj o zadevi razpravlja na ravni odbora. Naj vas popeljem čez zadnje dogodke. Odbor se je uspel dogovoriti o tem, da pripravi poročilo o spremembi horizontalnih pravil, ki se nanašajo na skupine strokovnjakov v komisiji. kolikor nam je komisija uspela pojasniti, komisija zelo hitro in intenzivno dela tudi na novih pravilih. Lahko se zgodi, zelo verjetno je namreč, da bodo nova pravila sprejeta še preden bomo mi uspeli pripraviti skupaj z odborom Juri in odborom za proračun poročilo na to temo in ga potem predložili plenarnemu zasedanju, zato da sprememo še dokončno resolucijo. V tem delovnem dokumentu, ki sem vam ga posredoval za današnjo sejo, še vedno najdete kar nekaj možnosti. Komisiji bi lahko rekli, počakajte trenutek, ne moremo delati na tak način. počakati morate na poročilo in resolucijo parlamenta, prosim, da počakate s končnim sprejemom horizontalnih pravil. To je ena možnost. Druga možnost je, da bi se lahko s komisijo lotili formalnih pogovorov. Tudi podpredsednik Timmermans je zelo jasno povedal, da želi doseči napredek. Kajti, če nova pravila ne bodo na voljo, bo prihajalo do nesreč, kar bo seveda škodilo slovesu komisije. Druga možnost je bila in ostaja formalni dialog s komisijo, ker nas zanima, če bi se lahko vsaj o vsebini dogovorili, potem imamo še vedno odprte druge možnosti. Tretja možnost je, da se odpovemo neposrednemu sodelovanju s komisijo, kot parlament se lahko sami lotimo tega dela, sprejmemo resolucijo. Dva procesa torej ne bi bila med seboj povezana. Odkar sem pripravil delovni dokument, sem se pogovarjal tudi sporočeval ko v odboru za proračun z gospod Trupel. Strinjala se je z menoj, da bi bilo dobro potipati v službah komisije in v kabinetu komisarja Timmermansa in poizvedeti, kaj se dogaja za vsebino. Odbor za proračun je pripravil osnutek mnenja na to temo. Kolegica je rekla, da je za njo zelo pomembno, da tudi nevladne organizacije, ki so vedno bile zelo aktivne na tem področju, dobijo priložnost, da izrazijo svoje mnenje s tem v zvezi na tak ali drugačen način. Kar zadeva odbor Juri, tudi odbor Juri je vključen v delo in je skupaj z nami pripravil sklepe konference predsednikov odborov, ampak v odboru Juri še vedno niso imenovali poročevalce za to temo, tako da spoh ne vem, kdo je moj sogovornik. Še vedno niso imenovali poročevalce, kar je nekoliko nenavadno. Namreč en odbor ima že pripravljen osnutek mnenja, potem delo poteka tudi v našem odboru. Nikakršen, vsaj nikakršen viden napredek pa ni bil dosežen v odboru Juri. Seveda nismo mi odgovorni za njihovo delo, ampak vseeno sam sem imel kar nekaj pogovorov s kabinetom in službami komisije. Ti pogovori so privedli do priprave večjih priporočil, ki jih najdete v delovnem dokumentu. Je pa vse skupaj pripeljalo tudi do nedavnega dokumenta, ki sem ga prejel danes do povdne strani komisije. Tu gre za odziv na moja vsebinska priporočila iz delovnega dokumenta mestu, sem predal sekretarjatu, dokument bo na voljo ali je celo že na voljo vsem članom odbora KONT. Verjetno vam ni uspelo tega dokumenta prebrati pred sestankom, kot rečeno, dokument smo prejeli danes zjutraj. Ampak, če si pogledate priporočila, ki po mojem mnenju dobro odražajo moje izkušnje s strokovnimi skupinami, potem mnenje varuhine človekovih pravic, mnenje odbora kont, boste videli, da je ostalo zelo malo vprašanj, če sploh kakšno, pri katerih bi imeli ločeno mnenje, ravno nasprotno. Napredek bi morali doseči še pri nekaterih točkah, ki so na mizi, ampak odgovore najdete v delovnih dokumentih. Dve konkretni vprašanji. Sistem posebnih. Nadomestil. Komisija ne more zagotoviti več nadomestil, kot je to predvideno v trenutnih pravilih. Skratka, gre za poseben sistem. Naprimer, imamo nekega majhnega podjetnika, ki želi podati svoje strokovno mnenje pri določenem vprašanju v okviru te skupine strokovnjakov. Če gre za majhnega podjetnika, bo težko pustil svoje podjetje in šel delati v skupino strokovnjakov, kajti pri takšnih strokovnjakih potem nastanejo veliko višji stroški, ker mu je treba takšnemu strokovnjaku, podjetniku plačati nadomestilo. Tudi, če so pravila trdno začrtana, vedno najdemo kakšno izjemo in zato potrebujemo obsežna sredstva. Odkrito priznavam tudi to, da je komisija tista, ki bo odločala o zadevah na tistih področjih, kjer se pač sama organizira? Ali bo vse skupaj delovalo v okviru mreže generalnih direktoratov, pa bodo potem na voljo tudi manjše enote v generalnem sekretarjatu? Mislim, da nismo mi tisti, ki bi lahko vnaprej razreševali ta vprašanja, ki so v pristojnosti komisije. Glede teh posebnih nadomestil, sam bi odboru predlagal, da lahko te točke obravnavamo, ko bodo sprejeta horizontalna pravila in se začela izvajati. Nima smisla, da sedaj izpostavljamo to vprašanje kot tisto, ki nas deli na dva tabora. Sam bi se zgolj zahvalil službam komisije v tem trenutku, zato ker so skrbno vzele na znanje tudi vse naše pomisleke. Mislim, da zagon obstaja Dobro bi bilo, če bi tudi komisija predvidela nek trenutek, ko bi lahko vključili v delo tudi nevladne organizacije. V nasprotnem primeru si že predstavljam, kako bodo rekli, da sta komisija in parlament preko neformalnega postopka dosegla neke vrste dogovor. Nevladne organizacije bi v tem primeru imele predvsej negativnih pripomb, predvsem zaradi samega postopka. Tudi varuhinjo človekovih pravic je treba vključiti. Zdi se mi, da bi vse te akterje morali bolj vključiti. No se zadnje so to pomembni akteri in tudi spremljajo delo skupin strokovnjakov v praksi. Zato bi res morali predvideti, kdaj lahko nevladne organizacije vstopijo v proces kot posvetovalni akter ali pa kot udeleženc na sestanku. Mislim, da bi se morali skupaj z nevladnimi organizacijami pogovoriti o tem in seveda doseči dogovor, ki ga bodo tudi nevladne organizacije podpirale. To je trenutno stanje. Videl sem, kakšen je odziv komisije. Sam zaenkrat ne čutim potrebe potem, da bi se lotili formalnega postopka s formalnim poročilom in formalno resolucijo. Sam bi se raje držal druge možnosti in sicer, da bi sklicali sestanek, na katerega bi povabili tudi nevladne organizacije in se na tem sestanku potem pogovorili o tem. Predhodno se lahko mi o tem pogovorimo na ravni koordinatorjev ali neformalno kasneje. Glede same vsebine pa lahko povem, da sem resnično zadovoljen, da smo po vseh teh letih, kot kaže, končno dosegli dogovor skupaj s komisijo in da na zadeve gledamo na enak način. Hvala. Ja. Hvala. Hvala tudi za zelo zanimiv in dobro pripravljen delovni dokument. Tukaj je omenjena naša študija, pa tudi mnenje eh, pooblaščenke. Po za varstvo človekovih pravic. Tukaj že imamo dosti temeljev. Sama sem tudi vložila nekaj predlogov sprememb na mnenje gospe Trippel. Torej, strokovne skupine, ki niso ustrezno sestavljene, eh, teh je manj kot 10 odstotkov. S tem sicer še nismo zadovoljni, ampak se je to število znižalo, kar zadeva tehnične eh, strokovnjake, se mi zdi, da smo sedaj prišli do bolj uravnovešenih eh, sestav. Konec koncev potrebujemo znanje, tehnično, tehnološko znanje pri določenih eh, temah. Če pa gre za neke splošne v navednicah strokovnjake, teh ne potrebujemo. Odboru Juri lahko prihranimo pripravo poročila. Mislim, da bi to absolutno morali narediti. Če ne boste vi sedaj, gospod Tejong, nadaljevali, to ni problem, razen če bi nekateri drugi želeli prevzeti tukaj nalogo, ampak vseeno cilj smo dosegli in zelo spoštujem to, kar si pripravil in proces, ki si ga spodbudil. Tukaj gre za zapleteno tematiko in eh, ko človek dela na tem področju, ga osumijo, češ da je neke vrste taliban. Dobro, z poročilom gospe Triple se bomo še seznanili. Nihče se ni javil k besedi, a ne se opravičujem. Uh, en, en, uh... Najlepša hvala. Rad bi se zahvalil poročevalcu Senci. Res smo zadovoljni s tem dokumentom, ki ga je pripravil kolega Dajonga. Samo eno vprašanje. Tu gre za splošen dokument, v katerem najdemo precej splošnih priporočil. Omenjate tudi konflikt interesov. Nekaj me zanima. Ali ne bi v besedilo vključili še kaj v zvezi s tobačno industrijo? glede na protokol Svetovne zdravstvene organizacije in obveznosti, ki izhajajo iz tega protokola in se nanašajo na lobiranje in tako naprej. Želim si, da bi se v besedilu odražalo tudi vse tisto, kar se trenutno dogaja v parlamentu. Um, Če govorimo o samih skupinah strokovnjakov, ne govorimo o posebnih sektorjih ali področjih, Tako da, če je mir na svetu odvisen od tega, potem lahko tudi v to vključimo, ampak ne vem, če bo to kaj prineslo. Generalni sekretarjat komisije je tukaj zastopan, gospod Klaus, izvolite. Predsednica, gospod Dejong. Spoštovane članice in člani. Sam bi zgolj rad izkoristil to priložnost za to, da se vam zahvalim, še posebej gospodu Dejongu, za odlično sodelovanje v zadnjih tednih in mesecih. Vam bom prihranil ponavljanje vseh vsebinskih točk, na katerih smo delali, niti gospod Dejonge, niti vi, gospa Gresle, niti kdorkoli drug ni naslovil na komisijo konkretnega vprašanja. Rad bi povedal zgolj to, da je dokument, ki ste ga prejeli preko gospoda De Jonga, neformalni dokument, kajti komisija še ni uradno sprejela novih horizontalnih pravil. V tem dokumentu se v tem trenutku odražajo zgolj stališča služb komisije. Seveda pričakujem, da ob koncu procesa, do sprememb ne bo prišlo, da bojo tako, kot je zapisano v tem dokumentu. Če imate še kakšno vprašanje, bom na veseljem odgovoril, sicer pa je to vse z moje strani. Hvala. Skračate, Škoda, deset minut še imamo na voljo, da se vzajemno hvalimo, pohvalimo in tako naprej. No vseeno, gospod Dejong, hvala za to delo. Zanimivo je, da pri tako uh, kontroverznih eh, temah vendarle pride parlament eh, v soglasje s komisijo. Kaj bodo naslednji koraki? Bomo počakali še naprej, da Juri ne bo naredil nič. Denis? Um, Mislim, da se moramo odločiti tudi na ravni koordinatorjev. Verjetno bomo morali zadeve posredovati tudi sekretarjatu Juri, ampak v danih okoliščinah se mi zdi, da res ni nobene potrebe potem, da pripravimo poročilo glede na to, da je tudi odbor Juri to podporil, pa tudi odbor za proračun je to podporil. Glede vprašanj komisije oziroma za komisijo, mislim, da ne potrebujemo odgovorov danes, ker bi bilo to tudi težko zagotoviti. Vseeno pa bi morali razmisliti o tem, kar sem povedal o posebnem sestanku z nevladnimi organizacijami da se izognemo situaciji, v kateri bomo mi vsi zelo zadovoljni, nevladne organizacije pa se bodo čutile zapostavljene. Vse je seveda odvisno od komisije. Komisija je tista, ki naj odgovori na to vprašanje, ko se bo imela možnost pogovoriti s podpredsednikom in njegovim kabinetom. Mislim pa, da bi tudi v parlamentu skupaj z ostalimi odbori določili neko pot, ob koncu katere bi mi kot parlament podali svojo neformalno oceno izida celotnega procesa. Mislim, da bi bilo takšno srečanje smiselno, nam bi povabili tudi podpredsednika komisije, ker gre vendarle za zaključek dolgega procesa. Še vedno čakam na odziv, gospod Klaus ve, da si želimo strani komisije vsaj odziv na to prošnjo. To je zelo pomembno tudi za pročevalko v odboru za proračun. Če se lahko o tem pogovorite s koordinatorji, bomo lahko tudi zaključili proces. Še enkrat, gospod Klaus, sprašujem. Agencije. To velja tudi za agencije, ko gre za skupine strokovnjakov. Tukaj so bili problemi za nas v preteklosti. Ali bodo pravila veljala potem za vse, tudi za agencije ali ne? You, you notice that agencies do not fix. Agencije se ne omenjajo več v teh novih horizontalnih pravilih. Zato sem se posvetoval s kolegom. Agencije, to verjetno veste bolje kot jaz, gospa Gresle, so neodvisni subjekti, zato formalno gledano nova pravila veljajo strikto sensu zgolj za strokovne skupine v komisiji. Torej, zdi se mi, da lahko poiščemo potencijalne sinergije z agencijami, pogledamo, kje lahko navdahnemo agencije, da bi sledile našemu modelu, ampak to je naslednji korak. Ne moramo pravno gledano do tega priti na podlagi novih horizontalnih pravil. Uh, Se upravičujem, predsednica, nekoliko bom podaljšal to razpravo. Glede agencij, med poročilom o razrešnic so za agencije, sva se z Denisom pogovarjala tudi o strokovnih skupinah. Denis je takrat predlagal, da bi morda preučili tudi možnost horizontalnih pravil, da bi zajeli tudi agencije. To je torej nekaj, kar je na našem radarju kot možnost. Hvala. Ja, absolutno. Ja, pomembno je to. Agencije so namreč tiste, ki opravljajo delo za komisijo, v okviru komisije, Sedaj imamo dve možnosti. Ali bomo mi začeli z agencijami, ali pa bomo počakali, kaj bi se morda dalo narediti, ko bo do enkrat eh, horizontalne rezerve pripravljene. In Skyer je tudi tukaj kot poročevalec agencije in mislim, da je pomembno, da tudi to vključimo to tematiko bomo pustili v zvestih in uspešnih rokah Denisa. That, uh, um, Zdi se mi, da so se ta vprašanja v zvezi s strokovnimi skupinami vedno znova izpostavljala, tudi ko smo govorili o razrešnicah za agencije. Možno je, da pošljemo kakšen znak tudi v kontekstu trenutnega postopka razrešnice nekaj dni nam je še ostalo. Sem pa relativno prepričan v to, da bo tudi komisija opravila svoje delo. Mislim pa, da nimamo nobenega razloga za to, da bi kakorkoli podaljševali ta proces. Horizontalna pravila so se od samega začetka, kolikor vem, nanašale izključno na strokovne skupine v komisiji, ne na agencije. Lahko pa v okviru razrešnice razmislimo tudi o tem. O agencijah se nismo pogovarjali včeraj, naslednje srečanje o tej temi bo šele v oktober, ampak to je to zaenkrat. Dobro, bomo začeli z razrešnicami, potem s proračunom in tako naprej. Hvala. Če se nihče drug ne javlja k besedi, smo prišli do konca desete točke, sedaj bomo pri enajsti točki. Naša misija v Ukrajino. Konferenca predsednikov je odobrila to potovanje v Ukrajino od 16. do 20. maja. Sedaj se moramo pogovoriti o tem, kaj bomo tam počeli ko gre za evropska sredstva, teh je kar dosti, ki jih dobiva Ukrajina iz proračuna EU. Najprej moramo ugotoviti, koliko je teh sredstev, kdo dobi kaj in kdo dobi kaj za, za kaj, potem kakšen je nadzor. Ukrajina je ena najbolj koruptivnih eh, držav in zato nas čaka tukaj pomembna naloga komisijo smo povabili sem in odbor regi, ki trenutno ugotavlja, kakšno je stanje tam v skladu z fact-finding mission. Čanuka Lepi, v imenu komisije, bo prvi spregovoril. In potem gospa Lensing iz Support Group for Ukraine. In potem imamo še Štefana Šlajninga. Vsi boste dobili besedo. Kdo bo začel? Bitte. No, sagen Sie auch dazu, wer Sie sind. Predstavite se, prosim, ko boste začeli govoriti ali preden boste začeli govoriti. Eh, good afternoon. I'm... Eh. Sem Pierluca Lepri, prihajam iz Support Group for Ukraine na mesto Štefana. Schleringa sem tukaj. On je odgovoren za finančno pomoč v tej support group za Ukrajino. Kratko vam bom predstavil, koliko sredstev smo po Majdanu namenili Ukrajini, torej za obdobje 2014 in 2015. Imam tudi kolegico iz Ekfina, ki je odgovorna za makrofinančno pomoč. Direktor Stefan Schlöning in njegovi pomočniki, smo pripravljeni se stati se z vami v okviru priprav za vašo misijo, da boste imeli vse informacije na voljo. Kar zadeva bilateralno pomoč Evropske unije Ukrajini po Majdanu, smo namenili okoli 565 milijonov evrov v letih 2014 in 2015. Če začnem z letom 2014. Po dogodkih na Majdanu smo lahko mobilizirali pomembna sredstva za stabilizacijo države. Leta 2014 je komisija sprejela poseben ukrep v znesku 365 milijonov evrov. Gre za dve, dva ukrepa. Najprej State Building Contract. To je posebna operacija proračunske podpore, ki je bila sprejeta aprila 2014 za podporo stabilizacije Ukrajine, da bi pripravili Ukrajino za masivni program reform, ki so ga bili pripravljeni sprejeti. Ta pogodba, state building pogodba, je zelo pomembna operacija, ki pa je zasnovana na nekaterih pogojih. Gre za nekatera področja, boj proti korupciji, javna uprava, upravljanje z javnimi sredstvi, ustavno zakonodaja, volilna zakonodaja in javna naročila. V letu 2014 smo sprejeli tudi ukrep v okviru tega posebnega programa za podporo civilni družbi gre za program, ki je težak 10 milijonov in je pravzaprav dopolnilo state building pogodbe. Tukaj smo uh, želeli nagraditi organizacije civilne družbe, ko gre za spremljanje procesa reform v Ukrajini. 10 milijonov smo namenili na okrepitev zmogljivosti civilne družbe na različnih projektih, eh, ko gre za reformni proces v Ukrajini. V letu 2015 smo sprejeli dva ukrepa. Prvi posebni ukrep v tem letu se nanašal na razvoj zasebnega sektorja in na približevanje tega. Večina tega posebnega ukrepa, ki je težak 110 milijonov, je bila omen, namenjena gospodarskemu okrevanju. Gre za izboljšanje poslovne atmosfere oziroma okolja, podporo MSP-jem in podobno. Poleg tega smo namenili program 15 milijonov eh, evrov težak za razvoj zmogljivosti javne uprave in za pomoč procesom in reformam, ko gre za pripravo pridružitvenega sporazuma in različne poglavja v njem. Ko gre za gospodarsko okrevanje, Tukaj je naslov podpora Ukrajini za ponovni zagon gospodarstva. To je operacija vredna 95 eh, milijonov evrov. Gre za to, da okrepimo nacionalne in regionalne organe, ki so odgovorni za politiko regionalnega razvoja in na drugi strani za to, da pomagamo MSP-jem, da jim damo možnost dostopa do finančnih sredstev konec leta, novembra 2015, smo sprejeli drug posebni ukrep za Ukrajino. Ta je namenjen procesu decentralizacije. 90 milijonov težki posebni ukrep je to. Gre za podporo v kritičnem reformnem procesu Ukrajine. V okviru tega posebnega ukrepa smo dve stvari poskušali doseči. Na eni strani povečati zmogljivost subjektov na osrednji, regionalni in lokalni ravni, na drugi strani pa smo poskušali razviti storitve, upravne storitve za lokalne skupnosti. Novembra lani je bil ta ukrep potrjen. Torej, v zadnjih dveh letih smo skupno 565 milijonov evrov namenili Ukrajini. Sedaj bom dal besedo kolegom iz Ekfina, ko gre za makrofinančno pomoč. To je naslednja pomembna komponenta vseh intervencij v Ukrajini. Ja, um, dovolite še nekaj. Prosim, če bi dobili ne samo ta pregled, kaj vse je dobila Ukrajina od EU v zadnjih dveh letih. Okay, so, um, aside... Dobro, poleg pomoči, o kateri je govoril kolega iz eh, DG NIR, se bomo osredotočili na makrofinančno pomoč. To je bilan, instrument bilančne podpore državam, ki so politično, geografsko in Eh, tudi sicer blizu EU. Makrofinančna pomoč je pomemben del celotnega svežnja podpore Ukrajini so strani EU, ki smo ga sprejeli marca 2014 še v času prejšnje komisije. Takrat je šlo za 11 milijard, ne samo za nepovratna sredstva, o katerih je govoril kolega, temveč tudi, ko gre za makrofinančno podporo podporo in pomembne svežnje Evropske investicijske banke in Evropske banke za razvoj in obnovo. Makrofinančna pomoč je torej plačilno-bilančna podpora, ki je na voljo sosednim državam, kot je naprimer Ukrajina, če izpolnjujo določene pogoje. Naprimer, program. Eh, porabe sredstev Mednarodnega denarnega sklada. Leta 2014 je Ukrajina in njena nova vlada sklenila tak dogovor z Mednarodnim denarnim skladom. Od aprila 2014 pa Evropska unija podpira Ukrajino poleg IMF-a e z makrofinančno pomočjo. Makrofinančna podpora je običajno v obliki posojil to velja za zlasti za Ukrajino. Pierluka je prej govoril o pomoči, ki je večinoma v obliki brezpovratnih sredstev. Ta makrofinančna pomoč pa so posojila. Celotni svežen teh sredstev je 3,4 milijarde evrov. To je največji znesek v zgodovini tega instrumenta Evropske unije. Od tega 3,4 milijarde smo že 2,2 milijardi izplačali eh, v Ukrajini v letih 2014 in 2015. Pomeni, 1,2 milijarde sredstev je še na voljo, še niso porabljena. V tri operacije smo financirali s, temi, s tem zneskom, dve sta že dokončani, 1,8 milijard vredna operacija pa teče. To je tretja operacija, prva tranša v znesku 600 milijonov je že bila izplačana in dve tranši v istem znesku 600 milijonov so še na voljo v Ukrajini, torej skupno 1,2 milijardi. Makrofinančna pomoč je vedno vezana na nekatere pogoje, ki jih mora prejemnik izpolnjevati, če hoče, da dobi to pomoč pogojih za makrofinančno pomoč, zlasti tretjega programa, ki sedaj teče, je na različnih področjih. Upravljanje javnih financ, vodenje in upravljanje, zlasti ukrepe boja proti korupciji, energetski sektor, eh, socialna mreža, finančni sektor in poslovno okolje. Na vseh teh šestih področjih obstaja več konkretnih pogojev, ki jih mora izpolniti Ukrajina, če želi dobiti to pomoč. Eno tranšo smo izplačali iz tega tretjega svežnja, dve tranši pa sta še na voljo. Morda vas bo zanimalo naslednje. Kateri so pogoji, ki še vedno veljajo, kar zadeva naslednjo tranšo, ki jo bomo izplačali. To bo druga tranša. Druga tranša je pogojena na 15 reformnih ukrepih. Misija pregleda je bila konec leta 2015 v Ukrajini in zaznala, da se delno, ne še v celoti, se skupaj izvaja od takrat, kot dobro veste, se je politična situacija v Ukrajini poslabšala. Veliko je negotovosti, kar zadeva stabilnost vlade in to je seveda vplivalo tudi negativno na izvajanje ukrepov in programov v okviru makrofinančne pomoči nasploh. Trije pogoji trenutno še vedno veljajo in jih je treba izpolniti za to, da bo druga tranša izplačana. Prvi pogoj se nanaša na boj proti korupciji. Z Ukrajino smo se dogovorili na začetku te operacije, da bodo tri, ustanovili tri specializirane agencije za boj proti korupciji in da bo začel, bo, bodo tudi začele delovati. Od teh treh specializiranih agencij so ustanovili dve in ju lahko označimo kot da sta neodvisni in delujeta. Tretja, nacionalna agencija za preprečevanje korupcije pa še ni bila usta, ustanovljena. Trenutno imenujejo, so v procesu imenovanja najvišjega vodstva v Ukrajini, ta proces se še ni dokončal in to je ena od zahtev oziroma predpogojev za Ukrajino, če hoče dobiti to drugo tranšo pomoči. Drugi dve odprti vprašanji se nanašata na zakonodajo. Najprej zakon o regulatorju za energetiko v Ukrajini. Treba je zagotoviti, da bo to neodvisen organ, da bo imel ustrezne pristojnosti in tudi finančna sredstva. Ta zakon je v parlamentu že mesece in mesece v Ukrajini, je kontroverzne narave zaradi politične krize ni prišlo do kakšnega bistvenega napredka na pripravi in spremljajo te zakonodaje, tega zakona. Pogosto smo v stikih z oblastmi v Ukrajini in na vseh ravneh povdarjamo, kako pomembno je to dokončati čim prej. Upamo, da bo prišlo do rešitve tega splošnega političnega pad položaja in potem je upati, da bo Ukrajina napredovala. Institucije za boj proti korupciji so prvi ukrep. Drugi ukrep je eh, zakon o regulatorju za energetiko. Tretje odprto vprašanje pa je prepoved izvoza lesa iz Ukrajine. To je seveda v neskladju z določbami STO-ja, pa tudi z globokim in celovitim prosto eh, carinskim območjem z Ukrajino. In ta zakon krši določbe ne samo STO-ja, temveč tudi EU eh, e in gre torej za omejitve trgovanja v Ukrajini. Ta, to prepoved so sprejeli v Ukrajini leta 2015 in zahtevamo, da odpravijo to prepoved v okviru makroekonomije finančnega svežnja. Ko bodo ti trije po, pogoji izpolnjeni, ne bo nobenih ovir, kar zadeva naš eh, program politik, lahko se začenja izplačevanje pod enim pogojem, ki je kar pomemben. Na začetku sem rekel, da je makrofinančna pomoč povezana s programom Mednarodnega denarnega sklada, torej IMF-a, e in ta program mora teči, če hočemo izplačati sredstva iz makrofinančne pomoči Ukrajini. Program IMF-a e traja 4 leta, 2015 do 2018. Gre za četrtletne preglede in ocene se strani IMF-a, e kako se izpolnjuje. Zadnji pregled, ki ga je sprejel IMF, e je bil 31. julija lani. No, matematika enostavna vam pove, da je od takrat preteklo nekaj več kot eno četrtletje. Seveda lahko na nek način fleksibilno tolmačimo pogoj, program z IMF-om e mora teči, ampak vseeno to časovno obdobje je vendar predolgo. Zato bomo sedaj počakali do naslednjega pregleda IMF-a e in eh, pozitivno mnenje bo eh, predpogoj za nadaljne izplačevanje sredstev. Mednarodni denarni sklad je v podobnem položaju, kakor mi. Izvajanje programa z njim in zmogljivost eh, ukrajinske vlade za izvajanje politik je seveda pod črnim oblakom tega političnega pad položaja in to se mora razrešiti čim prej. Sam govorim o naši pomoči in o programu IMF-a, e ampak predvsem pomembno je razrešitev politične situacije. To je ključno za celoten reformni program Ukrajine. In to je pomembno, da bodo makrogospodarske stabilizacije, ki je zastala od leta 2015, ponovno prišlo. da ne bo ta politika žrtev stalnih napetosti in eh, nesporazumov. Mislim, da na koncu lahko še enkrat povdarim naslednje. Boj proti korupciji je zelo pomemben predpogoj za nas. Tesno sodelujemo z drugimi podpornimi inštrumenti, o katerih je bilo prej govora, gre za finančno podporo, pa tudi za podporo na področju boja proti korupciji. Gre tudi za proces liberalizacije vizumskega režima z Ukrajino. Poskušamo naše pogoje s tem okrepiti. Na koncu pa še nekaj kar zadeva naravo makrofinančne pomoči. Ta pomoč, pomoč je plačilno eh, bilančna eh, pomoč, je pa, ni pa vezana in ni vnaprej določena. Takoj, ko so pogoji izpolnjeni, lahko izplačamo centralni banki države eh, upravičenke in prejemnice ta sredstva. V Ukrajini potem lahko ta sredstva njihova centralna banka prelije v proračun. Ta pomoč, kot sem že rekel, poteka v obliki pomoči Ukrajini in ko centralna banka prelije ta sredstva v nacionalni proračun, to postane del financ proračuna. In ne moremo vnaprej določati, kam, se, ka, zakaj se bodo porabila ta sredstva. Gre za financiranje proračuna, seveda, in ne moremo sedaj reči, ta in ta postavka v ali to in to področje v proračunu bo dobilo ta sredstva. Zaenkrat to, z veseljem pa bom odgovarjal na vaše vprašanje. Ja, vielen Dank. Hvala. Mi smo part of the pot, torej smo del lonca denarja, za svojo nadzorno funkcijo. Kolega Plenkovič, ki je vodja eh, delegacije v Ukrajino, bo sedaj prevzel besedo. Povejte, kaj naj bi delali v Ukrajini. Eh, Hvala, Inge, dragi kolegi, predstavniki podporne skupine, eh, predstavniki parlamentarne skupine, mislim, da je bil pregled finančnih zavez Evropske unije do Ukrajine zdaj jasen. Gre za dobro pobudo in mislim, da se je konferenca predsednikov eh, dobro odločila, ko je odobrila eh, obisk našega odbora v Kijevu. Eh, to je eden večjih obiskov našega odbora. V lanskem letu sem bil na obisku z odborom uh, za proračun, sede uh, z odborom za državljanske pravice oziroma za uh, pravice in z drugimi odbori. In to kaže, kako zavezan je Evropski parlament temu, da res uh, ugotovi, kaj se v Ukrajini dogaja in da ji pomaga. Ta država je visoko na dnevnem redu Evropske unije že v zadnjih dveh letih. Um, tudi eh, veliko solidarnost smo pokazali do te države. Nobena država v vzhodni soseščini ni v zadnjih 20 letih prejela toliko pomoči kot Ukrajina. Eh, Bodi si makrofinančne pomoči, humanitarne pomoči, pomoči prek različnih eh, programov, potem, ko gre za rusko okupacijo določenih teritorijev Ukrajine in tako naprej približno 1,5 milijonov ljudi je notranje razseljenih v Ukrajini. In uh, to je država, iz katere uh, je prišlo uh, kar nekaj beguncev in prosilcev za azil, pa vendarle ne toliko, kajti tudi na Polskem, ki je tej državi blizu, ni bilo veliko prošen za azil. <coughs> No, za našo misijo se mi zdi pomembno naslednje. Prvič, boj proti eh, korupciji je zelo pomemben, to je politična prioriteta, kajti korupcija je tam zelo razširjena in jasno sporočilo moramo eh, podati v zvezi s tem, kako se razdeljujejo evropska sredstva. To sporočilo prihaja v pravem času mislim, da lahko naleti tudi na dober odziv. Drugič pa moramo jasno preveriti, kakšno je stanje javnih financ v Ukrajini v tem trenutku. Ukrajina prejema veliko pomoči mednarodnih organov in organizacij, IMF-ja, veliko naše eh, makrofinančne pomoči, potem dvostranske pomoči od ZDA in drugih držav. In brez eh, tega ne bi mogli eh, ne bi mogli eh, imeti gospodarstva, ki nekako funkcionira in ki je preživelo. Mi bomo šli tja čez dva meseca. Do takrat eh, se bo situacija glede politične stabilnosti morda malo razjasnila. Kot veste, je bil razvoj dogodkov sicer pričakovan, eh, različni deli koalicije, eh, torej obstajajo napetosti in oktobra so imeli volitve, nobena skrajna skupina ni bila izvoljena. Torej, politična scena je eh, dokaj običajna, ampak precej fragmentirana, predvsem na desnici. Uh, odnosi med strankami so kompleksni, določene skupine so zapustile koalicijo, tiste, ki so šle ven, so potem prišle nazaj. In eh, morali si bomo natančno ogledati, kakšna bo situacija v času našega obiska. Eh, naš cilj pa je, da eh, Ukrajina ostane na poti reform, ki si jih je zadala mi smo te reforme podprli, mm, vključno z reformami na področju volilne zakonodaje, boja proti korupciji, potem reforme v energetskem sektorju, na davčnem področju in tako naprej. In vloga odbora KONT lahko našim ukrajinskim partnerjem pokaže, kako podroben je nadzor znotraj Evropske unije. To je tisto, to ključno sporočilo, ki jim ga moramo podati. Imamo zelo močno delegacijo v Ukrajino. Ambasador Tombinski in njegovi kolegi opravljajo dobro delo. Imamo tudi podporno skupino pod vodstvom gospoda Wagnerja, ki ga sicer ni tukaj, ampak eh, ekipa eh, je zelo zavezana sodelovanju z Ukrajino. Mi smo pripravljeni tudi podati določene eh, nasvete. Imeli bomo tudi Tretje srečanje eh, medparlamentarnega sodelovanja tukaj v Bruslu konec aprila. Pred desetimi dnevi smo organizirali eh, Ukrajinski teden tukaj v Evropskem parlamentu, to je bilo prvič. Eh, imamo enoto za podporo za demokracijo, približno 60 poslancev se je tega udeležilo, pa tudi predstavniki rade predsednik ter vsi predsedniki in predsednice odborov eh, ter tudi vodja skupine Euronest. Vsi, ki so vključeni v Evropske zadeve v Ukrajini, so sodelovali. Pripravili smo poročilo eh, pod vodstvom oziroma ob pomoči gospoda Koksa, ki je nekdani eh, predsednik Evropskega parlamenta. Kako Ukrajini pomagati, da se bo Eh, spremenila oziroma da bo njihov parlament postal bolj uh, delujoč parlament po uh, uh, zahodnem vzoru, da bo več dialoga med pozicijo in opozicijo, da se bo spoštoval kodeks ravnanja in eh, da eh, bodo sprejemali tudi ideje strani interesnih skupin vladnih organizacij in civilne družbe. Želimo si več transparentnosti in odprtosti. Eh, pogledali smo tudi nov poslovnik oziroma razmišlja se zdaj o tem in mogoče bom z gospodom Koksom šel skupaj v Kijev 14. in 15. aprila da bi se skupaj s partnerji dogovorili o tem, kako bodo izvajali te zaključke in da bomo vzpostavili koordinacijo pri teh prizadevanjih, eh, predvsem, ko gre za delegacijo, ki jo imamo v Kijevu in pa eh, delo podporne skupine. Eh, želimo, da parlament tudi prispeva k celoviti politiki EU do Ukrajine. Hvala. Hvala, zelo zanimivo. Še Kolega Celo, še en poznavalec eh, te regije se je javil k besedi. Hvala, predsednica. Po tem poročilu predstavnikov komisije naj rečem, eh, da tako v nemščini kot v drugih jezikih obstaja pregovor, da upanje umre zadnje. No, upanje torej še ni čisto umrlo, ampak je že skoraj da v, v grobu. Sedaj naj bi predsednik vlade v Ukrajini odstopil, mm, glasovanje o njegovi nezaupnici se pripravlja, dve stranki sta izstopili iz njegove koalicije, nima več večine in reformni proces, zakonodajni proces je sedaj zastav. Predgovorniki so o tem že nekaj rekli. Vprašanje je sedaj, kako bodo vse to izvajali gospodarstvo ni ukrevalo, stopnja inflacije je ogromna, dvoštevilčna in politična situacija v državi je predvsej zaskrbljujoča. Kot odbor za nadzor proračunov moramo seveda, ko bomo tam, se vprašati, kaj se dogaja z našim denarjem. 550 milijonov je namenjenih za različne instrumente, smo slišali, ampak ne vem, ali sem to pravilno razumev, čeprav vem, da so tolmači to dobro pretolmačili. Mislim, da ste tukaj pogojnik uporabili. Kaj se dogaja, eh, ko gre za agencije? So vse agencije ustanovljene, so tudi sposobne reformo pognati naprej, vsaj na lokalni in regionalni ravni. No, denar je eno, ampak seveda brez ljudi se ne bo nič zgodilo. To bo vplivalo na uresničevanje vseh programov. Posojila iz makrofinančne pomoči, to se mi zdi dobro, ampak sami ste rekli, da gre denar v centralno banko in potem v nacionalni proračun. To pa je sedaj problem, ker poraba sredstev ni transparentna. Ne vemo, kaj bo s tem denarjem se zgodilo. Sam sem bil na volitvah v Ukrajini leta 2014. Uh, eh, mandatar Jacenjo, ki je takrat rekel, potrebujemo denar, denar in denar, da financiramo vsaj dve stvari. Prvič, vračilo posojil pri mednarodnem denarnem skladu, zlasti ko gre za plačilo obresti na najeta posojila in Evropska unija mora tudi pomagati pri eh, plačilu dobavljenega zemeljskega plina iz Rusije. Torej, ko gre za zagotavljanje energentov v celotni državi. Tudi zato so rekli, potrebujejo sredstva. Kako je videti to? Pri posojilu vedno velja domneva, da se enkrat vrne. Ta posojila. Kakšne so vaše prognoze, kdaj lahko računamo z vračanjem teh posojil? Če po eni strani je nekaj očitno, namreč da je država še naprej potre, potrebuje finančna sredstva, da bi lahko svoje naloge uresničila, pa poleg tega, da bi lahko eh, poravnala vse mednarodne obveznosti finančne. Konflikt v, na vzhodu Ukrajine, so se pa ratisti, ki tam delujejo, pa tudi zaradi Rusije, še vedno ni končan čeprav trenutno velja relativno premirje, ampak vseeno, tam bo treba državo obnoviti, ko se bo enkrat situacija razrešila. Ne vem, sprašujem, ali kdo računa na to. In na koncu ne gre za milijone, gre za milijarde, iz katere eh, proračunske vrstice, sprašujem, so se porabila ta sredstva do sedaj. Iz eh, naslova sosedska pomoč ali iz kakšne druge proračunske postavke. Zaenkrat samo toliko. Hvala. To je pomembno. Prositi sem hotela, da bi nam pripravila komisija neko razpredelnico, preglednico, tako da bi natančno vedeli, iz katerih sredstev v EU se eh, namenjajo sredstva Ukrajini. Tudi, ko gre za humanitarno pomoč, bi to bilo zanimivo vedeti. Hočemo imeti pregled. Tudi sama imamo vprašanje. Kako nadzirajo ali sledijo boju proti korupciji. Kaj treba narediti in kako ukrajinska stran gleda na to, ko gre za Transparency International, njihove, njihovi podatki so porazni, nobenega napredka ni. No, ne želijo uničiti tudi v Transparency International te države, kajti sooča se z velikimi težavami. Ampak kako merite, ugotavljate, da se reforma izvaja. Namreč slišimo vedno znova uh, govorice, da evropska sredstva poberejo in dajo v svoj žep eh, pripadniki tako imane politične elite. Sedaj še kolegica Jalozenda. No eh, hvala, gospod predsednica. Žal mi je, da nisem bila tukaj med celotno razpravo, ampak rada bi povedala nekaj v smislu, kot je že govoril eh, kolega za medparlamentarno delegacijo v Ukrajino. No, rada bi nekaj razjasnila. Vzpostavili so se odnosi oziroma povezave med eh, makrofinančno eh, pomočjo ter humanitarno pomočjo, ki je bila dana Ukrajini. Ukrajina je to dobila zaradi ruske agresije. No, povezava je bila vzpostavljena eh, tudi zaradi tega, eh, ker ni prišlo do masovnega pritoka beguncev v Evropo iz Ukrajine. To je bilo omenjeno. Eh, ni bilo masovnega pritoka beguncev v Evropo iz ali prek Ukrajine in pa eh, ta velika pomoč. Zakaj tukaj delate povezavo? Ali je to odvisno od kakšne posebne eh, politike? Ali pa je bila pomoč res tako velika, da je zadostovala za to, da je bil preprečen ta eh, pritok beguncev? Ali so vzpostavili kakšno posebno politiko za meje? Ali se je zgodilo kaj drugega na tem področju? Eh, rada bi vedela, ali bi ta model lahko uporabili tudi eh, na drugih krajih, na drugih mejah, kjer se soočajo s hudimi problemi. Delegacija našega odbora bo šla v Ukrajino, skušala bo oceniti to, kar bomo tam videli, kar smo se naučili, kar smo izvedeli o Ukrajini. Ukrajina je zaenkrat prejmala od Evropske unije bolj korenčke. Eh, zagotavljali smo jim neko spodbudo za eh, prizadevanje za več demokracije, ampak eh, mislim, da bi morali včasih pokazati tudi palico, če se stvari ne izboljšajo, če se pomoč ne izvaja na primeren način, potem bi morali vzpostaviti tudi korektivne ukrepe in pa eh, včasih sankcije. Zanima me, kakšne ukrepe bi v tem smislu lahko priporočili, eh, o kakšnih takih ukrepih bi lahko razmislili ali so določeni taki ukrepi že predlagani. Torej, kakšne so vaše ideje v zvezi s tem eh, in sicer v odnosu do države, ki prejema veliko denarja iz evropskega proračuna in pa tudi strateško za nas zelo pomembna? Hvala. Ja, vielen Dank. Well. Hvala. Kdo bo začel z odgovori? Um, Bom jaz začela. Well, I'm not sure I can calm your nerves in time. Uh, ne vem, če vas lahko popolnoma pomirim, ampak v skupini za spremljanje Ukrajine zelo skrbno spremljamo, kaj se dogaja s korupcijo skupaj s kolegi iz Exfina. Spremljamo tudi pogoje za makrofinančno pomoč, tudi z GD Home sodelujemo. Tu je namreč pomembno pogojevanje v kontekst kontekstu programa za liberalizacijo vizumskega režima. To se je izkazalo za zelo učinkovit instrument, s katerim smo Ukrajino prisilili, da začne izvajati reformo na področju boja proti korupciji. Dobre novice imam danes, namreč ukrajinski parlament je kljub političnim razmeram uspel sprejeti relativno ambiciozen zakonodajni akt v zvezi z prijavo premoženja. Tu je bila precej problematična zakonodaja v preteklosti, je pa res, da je bil ta zakonodajni akt predpogoj za kakršnakoli nadaljna pogajanja o liberalizaciji vizumskega režima. Vedno se lahko sicer prepiramo o tem, ali je kozarec napolpovan ali prazen, ampak recimo, da je zaenkrat napolpovan. Omenili ste spremljanje, kar nekaj institucij je bilo že ustanovljenih oziroma se še ustanavljajo. Te institucije so odgovorne po eni strani za zatiranje korupcije preizkujejo koruptivne primere, preprečujejo korupcijo, preganjajo korupcijo. Preprečevanje korupcije bo potekalo tudi na podlagi konflikta interesov in izjav o premoženju. Upravne sankcije se bodo nalagale za lažne izjave, kazenske sankcije že obstajajo za nezakonito bogatenje. Vse to se bo seveda moralo tudi izvajati, mi pa bomo morali opraviti ustrezne preiskave na tem področju. Nov urad je že začel preiskovati 70 primerov korupcije od decembra, ko je bil ustanovljen. 70, 7 nič. Preiskav so sprožili v zvezi s korupcijo. Potem nas zanima predvsem, koliko bo obtožnic na podlagi teh preiskav. Zatem pa nas seveda zanima, kaj se bo dogajalo s samim sodnim postopkom in kaj bo na koncu s kazensko-pravnimi sankcijami. Na področju preventive si želimo, da bi seveda preverili vsako izjavo o premoženju, če bodo kakršnekoli napake ali goljufije, želimo, da se zadeve kaznujejo z upravnimi sankcijami. Veliko preglednosti je zagotovljene v Ukrajini preiskovalni novinari in civilna družba lahko odigrajo svojo ulogo in dopolnijo agencije za odkrivanje in preiskovanje, zato da se izpostavi posamezne primere, da se jih predstavi institucijam javnosti, da tudi javnost lahko začne izvajati pritisk. Za zaključek naj povem, da nameravamo podpreti te institucije z novim ukrepom v letošnjem letu nekatere ukrepe bomo sprejeli oziroma cilje bomo skušali doseči in na tej podlagi tudi ocenjevati, ali je vse skupaj uspešno ali ne. Ocenjevali pa bomo zadeve predvsem na podlagi tega, koliko procesov je bilo sproženih, koliko obtožnic podanih, kaj se je dogajalo z poročili preiskovalnih novinarjev, ali se je število teh povečalo ali ne. Zadeve spremljamo ko bomo okrepili te nove institucije, pa bomo dejansko lahko tudi prekinili ta začaran krok korupcije. Ampak nikar si ne delamo utvar, proces je zelo dolg. V enem letu država zagotovo ne bo brez korupcije, več let bo trajalo vse skupaj, mi pa moramo pač nekje začeti. Ja, danke, Hvala lepa. Še kakšno vprašanje? Beseda je vaša, če želite. Izvolite. Sam bi podal še nekaj informacij v zvezi z vprašanji, ki so bila zastavljena. Glede makrofinančne pomoči in posojil ter obdobja odplačevanja do 15 let je obdobje odplačevanja, se pravi, da je dospelost predvsej dolgoročna, to je možnost, ki jo lahko ponudimo, to je maksimalni rok. V praksi običajno zapadlost dosežemo nekje med 5 in 15 leti v Ukrajini vsaj od leta 2014, kar pomeni, da je poplačilo dolgov pričakovano nekje 2019, najzgodnejše oziroma 2020, potem pa se bo to obdobje razpotegnilo do 2030. leta, tako na grobo ocenjeno. Ne morem sicer zagotoviti, da vas bo to kakorkoli pomirilo, vas ali vaše živce. Lahko pa povem, da pri makrofinančni pomoči oziroma posojil v tem kontekstu nikoli ni prišlo do tega, da posojilo ne bi bilo poplačano. Glede financiranja plinovodo in plina, Evropska komisija je pomagala pri pogovorih med Ukrajino in Rusijo, ko gre za dobavo plina, naravnega zemljskega plina v zadnjih dveh letih ali nekaj takšnega. Smo zelo aktivni v tem pogajalskem procesu, kar zadeva financiranje. Kolikor vem, nismo sredstva vzeli neposredno iz evropskega proračuna. Dva pomembna sklada smo oblikovali v zadnjih šestih do osmih mesecih. EBRD ponuja 300 milijonov dolarjev, gre za posojilni sklad za predhodno financiranje nakupa plina v Ukrajini. To je EBRD, po drugi strani imamo pa še skupni program EIB-ja in Svetovne banke. svetovna banka lahko od, zagotovi jamstva za nakup plina v višini do 500 milijonov dolarjev. To financiranje je torej izven evropskega proračuna. Čemor prehajam tudi na bolj splošno vprašanje, katera proračunska vrstica ali vrstice so namenjene Ukrajini, odkot jemljemo sredstvo za podporo kolegi iz GDNIR so bolj pristojni za to, kar zadeva makrofinančno pomoč. Gre za posojila, tako da ne gre za proračunski vpliv ena na ena. Je pa res, da imamo v proračunu določbe, ki se nanašajo na ta jamstva. Imamo tudi jamstveni sklad, 9 odstotkov celotnega posojila je zajetega, no, nekoliko poenostavljamo vse skupaj, ampak to je pomembno, da si zapomnite. Tako tudi ponujamo dobre priložnosti za to, da proračunska sredstva iz Evropske unije čim bolj učinkovito porabimo in jih še oplemenitimo. 9 milijonov če želimo zagotoviti 100 milijonsko posojilo. Enako velja tudi za posojila Mednarodnega denarnega sklada v Ukrajini. Morda na kratko še par vprašanj, ki jih je izpostavila španska kolegica. To sicer ni neposredno povezano z mojim dokumentom, ampak obstaja povezava z begunsko krizo. Pomembno je razlikovati med južnim sosedstvom in vzhodnim sosedstvom, zlasti Ukrajino. V Ukrajini obstaja obrožen konflikt v geografsko omejenem prostoru, ki zajema največ 5 odstotkov ukrajinskega ozemlja. Dobro, potem je tu še Krim, ampak tu gre za drugo zgodbo. Konflikt v vzhodnji Ukrajini je res prostorsko, geografsko omejen. To je verjetno tudi razlog, zakaj so begunci večinoma ostali v Ukrajini. Tudi makrofinančno pomoč namenjamo v ta namen, namreč da se postavljajo strukture za notranje razseljene osebe. Tako da z tega vidika je to zagotovo neke vrste spodbuda za posameznike, da ostanejo v državi. Nekaj poročil smo slišali, sicer številk ne znam na pamet, v zvezi s tem, koliko teh notranje razseljenih oseb se je že vrnilo nazaj na svoje domove od najbolj težavnega trenutka v tem konfliktu. Veliko ljudi se je vrnilo. Korenček in palica ja, pomoč je korenček, drži, ampak če se izvajanje ne zagotavlja, se odtegne tudi pomoč, to je palica potem. Še drug vidik. Če prihaja do nezakonitih dejavnosti, goljufij, korupcije in je to neposredno povezano s temi sredstvi začetnega finančnega okvira, lahko komisija zahteva takojšnje povračilo posojil. Ja. Lahko tudi zahteva vrnitev pomoči oziroma prekine izplačevanje pomoči. To je del financiranja v kontekstu splošnega proračuna. Verjetno zadeve niso tako zelo nedvoumne in jasne, kot so naprimer pri financiranju projektov, ko damo sredstva za vem, izgradnjo mostu. Tam je verjetno lažje tudi oceniti, ali so bila sredstva namensko porabljena ali ne. Tu gre za ločeno, nevezano pomoč, zato ni neposrednih povezav in glede vsega skupaj moramo biti nekoliko bolj realni. Obnova in potrebe na tem področju. To je potencialno predvsej velik problem, s katerim se Ukrajina sooča. Zaenkrat vam ne moram povedati, koliko naj bi nas vse skupaj stalo, niti kdaj naj bi se vse skupaj začelo izvajati. Makrofinančna pomoč je namenjena drugim oblikam problemov, ne infrastrukturi ali obnovi razvojne banke, Evropska investicijska banka, Evropska banka za obnovo in razvoj, to so akteri, ki so bolj primerni za financiranje teh zadev. Tako da bi ti dve instituciji, EIB e in EBRD, lahko tudi igrali večjo vlogo. Hvala. Ja, film, dank, da se skancem. Najlepša hvala, to je bilo vse zelo zanimivo. Od teoretične možnosti za uporabo sile pri zahtevi vračanja posojil. Torej, teoretično to poznamo, ampak v praksi se to ne zgodi. Podpora Ukrajini je tudi politično motivirana zgodbica. Ali pa je kdaj že prišlo do tega, da zaradi korupcije je Evropska unija uh, sprejela odločitev, da ne bo dala posojila. Mislim, da se to ni nikoli zgodilo. Ampak ker je tveganje veliko, hočemo vedeti, kaj se je dejansko zgodilo v preteklosti, ko gre za odpoved posojila. Konec koncev so te stvari diametralno nasprotne, ko gre za teren in za tisto, kar eh, govori komisija. Morda lahko še nekaj dodam. Eh, ne vem, če je bilo kaj povedano o makrofinančni pomoči, ampak pred kratkim smo imeli projekt, eh, ko eh, je prišlo do nekih domnev korupcije in sicer za obnovo Černobila. To je bil projekt, take stvari se dogajajo in pred kratkim je tudi prišlo do takega primera na projektu v Černobilu. In lahko vam dodamo tudi, podamo še dodatne informacije, če vas to zanima. Oh, ja, ja, to nas zanima, hvala. Se že veselim teh dodatnih informacij. Kolega Celo. Vielleicht eine Meldung. Še ena novica. Pri osnutku zadnjega proračuna, ki ga je vlada predložila parlamentu, so pozabili na do, to, da bi bilo treba eh, dodati eh, postavko, namreč sredstva za boj proti korupciji. Eh, ko, sm, ko so vprašali gospoda Porošenka, kaj to je, je rekel, da je prišlo do tehnične napake, ki jo bodo sedaj odpravili. Ja, ima... Krasno. Ponovno prihaja do nesporazumov. Vedno znova. Seveda bomo tudi Evropsko računsko sodišče povabili na to misijo, na to pot. In morda bi potem tudi predsednik pripravil nek dopis. Če imate kakšne koristne predloge v zvezi s tem, kaj naj bi počeli na tej misiji, prosim, da nam jih posredujete, so dobrodošli. dobrodošli. Sicer bomo pač naredili to, kar mislimo, da je pomembno. Seveda dobivamo informacije, Eh, predstavnikov tiska, nevladnih organizacij, ki delajo tam. Resnično hočemo videti, kaj počenjajo v Ukrajini. Zato bomo hvaležni za vse vaše predloge. Še kdo? Ne? Dobro, na koncu smo sedaj, nadaljevanje bo sledilo, prišli smo do konca de, eh, red, dnevnega reda, pod zarazno nimam nič. Naslednja srečanja bodo 22. marca o 15. tukaj v Bruslju in naslednji dan tudi v Bruslju. Hvala za vašo prisotnost in zasedanje končano.